Hvala lepa. Dame in gospodje, rad bi se tudi zahvalil vsem tistim, ki smo prisotni danes tukaj v dvorani, kajti mislim, da smo številni imeli opravka s hudimi prometnimi eh, težavami, da smo prišli slo, da sem vsem ni uspelo. Pred nekaj minutami dobesedno se je zaključilo izredno zasedanje konference predsednikov in predsedniki političnih skupin imajo nekaj konkretnih predlogov za vas ki so bili usklajeni in to so podprli predsedniki vseh političnih skupin. Eh, čez nekaj trenutkov vam bom to predstavil. Gre pa v bistvu nakratko povedano za to, da v četrtek ne bo plenarnega zasedanja, torej v četrtek ni nič na dnevnem redu. Prav tako v četrtek in petek, kot običajno, lahko podpišete seznam prisotnosti in posamezni poslanci seveda lahko delajo v parlamentu. Ne bo pa plenarnega zasedanja, ne bo ničesar na dnevnem redu v plenumu, ampak delo seveda je naša obveznost in eh, tisti, ki se boste podpisali na seznam prisotnih v četrtek in petek, boste obravnavani običajno kot vsak četrtek in petek. Torej tu spremembe ni. Prav tako bi povdaril, da ta teden ne bo glasovan, nikakršnih glasovanj ne bo, ne na plenumu, ne v odborih, če so zasedanja odborov sploh sklicana. Seveda lahko potekajo zasedanja odborov. Tudi v četrtek, če se želi kateri od odborov sestati, se lahko, vendar brez glasovanja. Tako smo se odločili na konferenci predsednikov. Razlog za to je ta, da vsi naši kolegi in kolegice pač ne morejo fizično prispeti v Strasbourg. Nekateri fizično sem ne morejo priti in ne moremo jim oduzeti pravice do sodelovanja na tem zasedanju. To nima torej nobene zveze z kvorumom, kajti kvorum bomo verjetno imeli. Je pa to vsekakor povezano s tem, da nekateri žal fizično sploh ne morejo priti do sem. Prav tako naj povem, da odložitev glasovanja ni nič eh, hudega spravnega vidika. Naše obveznosti do sveta so, bodo vse spoštovane. Gre namreč za odložitev glasovanj za dva tedna. Na majskem zasedanju v Bruslju bomo opravili ta odložena glasovanja. Ampak kar zadeva naše sodelovanje s svetom, kar zadeva eh, naše obveznosti v smislu drugega branja, je vse to izvedljivo. Tudi to je zelo pomemben podatek za vse nas. Eh, prav tako naj povem, da obstaja pomemben razlog, zakaj smo menili, da je pomembno, da se tukaj sestanemo in da razpravljamo v tej sestavi. Kajti jutri imamo izredno točko na dnevnem redu, ki ni bil predviden in sicer gre za trenutne razmere na področju prometa v Evropi in zadeva posledice teh, te situacije na naše državljane. In jutri bomo imeli dvourno razpravo v prisotnosti predsednika komisije Baroza in eh, razmislili bomo o tem, kakšne so razmere v Evropi, kajti mobilnost v Evropi je eh, upadla. V nevarnosti so letalski prevozniki, prav tako nam grozi velika eh, stopnja brezposlenosti v velikih letalskih centrih, če se skozi daljše obdobje eh, ne bo vzpostavil letalski promet. In zato je jutrišnja izredna razprava zelo pomembna. To je točka, ki ni bila na dnevnem redu do sedaj, to je popolnoma nova točka na dnevnem redu, ki smo jo dodali kot posledico dejstva, da so razmere v Evropski uniji na tem področju resnično težke dan danes in da se moramo. Eh, o tem resno pogovoriti. Ostale točke dnevnega reda, razen nekaj četrtkovih izjem, bomo torej lahko uspešno opravili in opravili vse razprave. Tako je, jutri ob devetih. Vam bom vse še povedal, samo nekaj trenutkov, vse vam bom povedal za vsak dan posebej. To sem samo povedal zdaj kot splošen podatek, kot neko splošno informacijo. Še zadnja stvar. Naj vam tudi povem, da sem 7. aprila dobil pismo eh, poslanca Nigela Farage'a, sopredsedujočega skupine Evropa eh, Svobode in demokracije, ki se formalno pritožuje zaradi eh, kršitve poslovnika in zato sem njegovo pismo tudi posredoval pristojnemu odboru. Zdaj pa prehajamo na dnevni red. Gremo po vrsti dan.